Good afternoon. Good afternoon. I reopen the meeting. I hope. Pozdravljeni, bomo spet začeli s sestankom. Upam, da ste vsi imeli prijetno kosilo. Preden začnemo, pa bi rad povedal še nekaj organizacijskega. V svojih programih ste verjetno videli, da bomo danes popovdne naredili majhen eksperiment. Radi bi imeli interaktivno sejo skupaj, vsi kot poslanci. Torej, da ne bi govorili samo z našimi gosti, ampak tudi med seboj. To bo poskus in mogoče eh, bo to postavilo temelje za prihodne sestanke. Torej, radi bi poskusili naslednje bi se tisti, ki sedite zadaj, lahko premaknili naprej. Prosim, vzemite vse s seboj, tudi kartico z imenom. Eh, pridite bliže, tako da se bomo vsi lahko videli. Vabim vas torej, da se presedete naprej in da sabo prinesete vse eh, svoje zadeve, vključno s karticami z imeni. V nekaj minutah prosim, če se presedete, da bomo potem začeli. I see some movements, that's good.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 tako interaktivno razpravo, je pomembno, da se vidimo med seboj in da smo v očesnem stiku tudi s predsedujočim. Prosim, če se vsi premaknete malo bolj naprej.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 you like to move a little bit forward? forward? Prosim, pridite naprej. Ste zadovoljni tam zadaj? Pomahati boste morali, ko boste želeli govoriti. Pomahati in poskočiti. I see the ladies uh, moving. Okay, thank you. Let's try it this way. Dobro, hvala, bomo poskusili na ta način. Zdaj pa z veseljem besedo predajam gospodu Tomasu Hendlu. So, liebe kolegin in kolegni. Kolegice in kolegi, pozdravljeni na naslednjem delu. Gre za prihodne scenarije na področju naložb in konkurenčne unije. Gre za možnosti in izive tisti, ki se je tako na veliko premikal in ki se je tako zauzemal za spremembe, je sopredsedujoči iz nizozemskega parlamenta. Veselim se sodelovanja z njim. Sam sem Tomas Hendl, prihajam iz odbora za zaposlovanje v Evropskem parlamentu. Včeraj sem že predsedoval skupaj z predsednikom Ferberjem. Dobro. Tokrat še kratek komentar v zvezi s tehniko na tem delu ne bo treba izpolnjevati obrazca za govor. Delovali bomo po principu ujemite pozornost predsedojočega, dvignete roko in uvrstili vas bomo na seznam. Delovali bomo po principu, da bodo govorili nacionalni poslanci in tudi evropski poslanci. 23 jezikov imamo, Imeli bomo torej možnost, da izvemo čim več, v uri in pol bomo lahko torej govorili drug z drugim. Toliko o tehniki vsega skupaj. Opozoriti želim na to, da se bomo tokrat ukvarjali z naložbeno politiko, zato da bi zagotovili delovna mesta. Ukvarjali se bomo tudi z vprašanjem, kvalifikacije zaposlenih, ukvarjali se bomo z naložbami v ljudi, ti ljudje naj bi razvili prihodnjo ekonomijo, zato smo pripravili zelo zanimiv govorniški kader. Pozdravljam Laurovan Gest, direktorico nizozemskega urada za analize ekonomske politike. 15 minut bo potrebovala, da predstavi svojo temo. Upam, da ne boste predolgi. Pozdravljam tudi Mari Kivinjemi, ona pa je namestnica generalnega sekretarja OECD. Ona pa dobi 10 minut če boste nekoliko daljši, ne bomo dogmatični. Toliko za enkrat. Zadevo bomo razdelili na različne etape. Če bo šlo pa še za kaj več, pa bo moj sopredsednik povedal kaj več o tem. Torej. With, uh, uh, with No, zdaj pa lahko začnemo z obima predstavitvama, potem pa bo potekala razprava. Uh, gospa Van Kis je prva. Hvala, predsedujoča. V veliko veselje mi je, da sem v tej dvorani eh, z vami. Eh, sama sem Laura Hest, analitičarka v CPB. Mi analiziramo politike na nizozemskem, pa to določene mere tudi v tujini. Eh, na se gledamo kot na Google Translate na nek, na nek način. Eh, smo neodvisni eh, strokovnjaki, želimo biti tudi nepristranski pri svojih raziskavah in želimo imeti akademsko kvalitetne analize in pa tudi politično aktualne. Pri CPB se ukvarjamo samo z analitičnim delom. Ocena ali vlade ravnajo v skladu s pravili pa uh, pride od drugod. Eh, dovolj o meni in o uh, mojem delu, zdaj pa si oglejmo vlogo javnih investicij pri premagovanju krize. Zakaj je To je tak problem. Ta slika pove vse. Rast je bila zelo počasna. Trendi oziroma napovedi za Evropsko unijo so tudi zelo slabe oziroma zelo počasi se spreminjajo. Okrog 2 odstotka za Evropsko unijo, 1,8 oziroma 9 odstotka pa za evroobmočje. Predsposobnost pa je še vedno zelo visoka recesija s finančno krizo in krizo evroobmočja še vedno visi nad nami. Velik je dolg v javnem sektorju, v gospodinstvih. Počasi se rešuje bančni problem in to je tudi prispevalo svoje pri širjenju eh, kreditnega krča. In negotovost obstaja v zvezi s tem, kakšna bo usmeritev prihodnosti. Vendar pa so to nove okoliščine, na katere se moramo navaditi. Kaj eh, lahko naredimo s politikami, da bomo premagali to situacijo? Mm, politiki seveda niso sedeli križem rok, monetarna politika je odigrala zelo pomembno vlogo, eh, tudi eh, kvantitativno sproščanje je prispevalo svoje in vidijo se že učinki politike. Vprašanje pa je, ali bi fiskalna politika morala narediti več in ali bi potrebovali več javnih investicij. Obrestne mere so zelo nizke, potem imamo dvojni učinek eh, in eh, vse to vpliva na počasno ukrevanje. Kakšna je situacija pri investicijah? Ta slika kaže razvoj investicij od leta 1995 naprej. Eh, vidite, da investicije predstavljajo velik del BDP. Eh, približno 22 odstotkov BDP-ja, tako je bilo pred krizo. Po letu 2008 pa so se investicije bistveno znižale. Eh, tukaj imamo EU15, to je rumena linija, ZDA Eh, imajo modro linijo, OECD pa zeleno. No, vidite, da so določene države eh, že okrevalo oziroma se jim je ta linija dvignila. Tukaj smo eh, razdelili investicije. Javne investicije so roza barva, zelena barva pa so investicije eh, v gospodinstvih. Glavna pa je tista vrhna rumena linija. To so poslovne investicije. Tukaj lahko vidite tudi, da se je dinamika s časoma spreminjala. Eh, investicije gospodinstv so se znižale že pred veliko recesijo, torej 2006. Um, podjetja so se hitro odzvala, hitro okrevala, um, javne investicije pa počasi. No, tukaj lahko vidite, kako so se investicije zmanjšale eh, s časom. Spet barve predstavljajo eh, iste eh, vrste investicij kot prej. Tukaj imamo tudi po 40 odstotkov med podjetji in gospodinstvi, javne investicije pa obsegajo samo 20 odstotkov. In uh, obseg teh javnih investicij se je znižal, ampak šele kasneje. Eh, tukaj pa eh, imamo neke vrste staromodne investicije, oziroma prej smo predstavili staromodne investicije, zdaj pa raziskave in razvoj. Oranžna barva tukaj predstavlja obdobje 2007, zelena pa 2012. In tukaj lahko vidite, da so se investicije eh, v raziskav in razvoj v večji meri ohranile. Zeleni stolpci so višji od oranžnih. In če pogledate tudi po letu 2007, vidite tudi graf za uh, uh, EU 15. Kam pa bodo šle javne nalo oziroma zasebne uh, naložbe, kam bodo torej usmerjene? Uh, ali bodo rasle v enaki meri kot doslej ali ne. E, tega še ne vemo, imamo pa nekaj napovedi. Mislim, da se lahko raven investicij vrne na prejšnjo raven. Ta optimalna raven pa bo verjetno nižja od predkrizne ravni. Določene investicije so e, prej vstajale po zaslugi e, gradbenega sektorja, hiš, in eh, tega ne bo več v tako veliki meri. In potem in potrebujemo tudi manj kapitalskih investicij, ko prehajamo iz industrije v storitve. Določene cene so se tudi e, zmanjšale, naprimer pri IKT, zato bo na tem področju manj e, poslovnih investicij. Tudi BDP se je s časoma znižal, tako da bo tudi to vodilo v nižje stopne investicij. No, če se eh, zasebne investicije ne bodo okrepile in ne bodo dosegle prejšnjih ravni, zakaj ne bi potem imeli javnih investicij? Obrestne mere so nizke pri naši organizaciji eh, smo zauzeli bolj široko stališče nismo si ogledali tistih ravni, kot jih predstavlja ECB. Eh, mi dopuščamo možnost, da tudi eh, javne investicije so do določene mere tvegane in je treba upoštevati tudi to tveganje. Če si ogledamo analizo stroškovne učinkovitosti, potem vidimo, da se je ta znižala z 5,5 na 4,5 odstotkov. to so boljše obrestne mere, kot smo jih imeli. In mi ne gledamo na obrestne mere po stopni nič. Če bomo koordinirali naša prizadevanja, potem uh, bodo koristi še večje. Potem uh, se lahko ta kratkoročni učinek eh, prenese tudi na dolgi rok. Sama sem ekonomistka in eh, ekonomisti eh, ponavadi predstavijo dve strani. Po eni strani imamo neke prednosti, po drugi pa tudi slabosti. Investicije eh, ponavadi zadevajo ceste, mostove, železnico. Eh, kaj pa investicije v izobraževanje? Ali ni to tudi koristna naložba? Ne gre za investicije v tehničnem pomenu, ampak eh, še vedno eh, je to koristna naložba, če razmišljate o tem, kam vložiti denar. Te naložbe so tudi zelo produktivne eno leto dodatnega izobraževanja vodi v 80 odstotkov više plače. Potem pa še, ali eh, en način eh, ustreza vsem, ali bi vse države morale si prizadevati za več eh, javnih investicij. Nekatere države si to laže privoščijo kot druge, glede na fiskalno zdravje, na eh, druge pogoje, niso vse države pripravljene eh, imeti več javnih naložb, druge pa imajo več manevrskega prostora. No, lahko si pa to ogledamo še na drug način. Pokazala bom nekaj slik, eh, ki zadevajo nizozemsko, upam, da mi boste oprostili, ker se ukvarjam svojo državo. Tukaj gre za investicije v transport, v infrastrukturo. Eh, kot vidite, nizozemska ne vlaga največ, eh, ko gre za investicije v transportno infrastrukturo. Ampak naj vam pokažem to sliko. Eh, leva slika kaže gostoto cest in temnejša, ko je država, več je cest. In kot vidite, jih je na nizozemskem veliko. Ne samo, da imamo veliko cest, eh, ljudje to tudi cenijo, kajti če si ogledamo indeks World Economic Forum, potem vidite, da je nizozemska najviše uvrščena znotraj EU, glede na to, kakšne rezultate imamo pri tem. Če si ogledamo izdatke, eh, vidimo, da ti pravzaprav niso tako visoki, eh, da obstaja še manevrski prostor, ampak če si ogledamo rezultate, pa vidite, da je že veliko doseženega. Potem izdatki. Vse države eh, porabljajo denar za eh, javno in zasebno izobraževanje in tukaj imamo izdatke glede na učenca. Videti je, kot da nizozemska ne porabi veliko denarja za to. Ampak rezultati pa niso slabi. Če si ogledamo točke po pisi, eh, vidite, da smo povsem na desni strani. Tudi če pravite, da nimate denarja, da eh, je težko eh, usmerjati in nalagati denar, ampak eh, naj vam povem še naslednje. Javne investicije eh, potrebujejo dolgo časa, da se obrestujejo. Na nizozemskem je to obdobje približno sedem let. Eh, obstajajo razlogi, da se eh, denar javno nalaga, eh, obstajajo pa tudi ovire pri tem. Na ravni EU eh, obstaja za Junkarjev načrt, ki želi zaubiti te ovire. Nekatere države imajo več fiskalnega prostora kot druge, nekatere imajo tudi večje potrebe po javnih investicijah in tukaj je potrebno potem sofinanciranje. Junkarjev načrt na evropski ravni, če izzamemo zunanje dejavnike, pa tudi ni lahko izvedljiv načrt. Težko si predstavljati, da bo ta denar takoj zagotovljen. Upam, da imam še čas. Zadnjo stvar bi še povedala. Mislim, da ne gre samo za okrepitev investicij in rasti, javne investicije seveda lahko odigrajo svojo vlogo, ampak eh, obstajajo še druge stvari, naprimer Mm, vlaganje v izobraževanje, v razvoj, lahko se lotite tudi strukturnih reform. In tudi na tem področju lahko pride do pomembnih koristi. Mednarodni denarni sklad je izvedel določene kalkulacije, kako izboljšati potencijalni BDP s tem, da se regulativno breme premakne z eh, tega, ki obstaja zdaj, eh, naprej. Torej, in tudi če hitreje začnemo izvajati reforme trga dela, se tudi lahko poveča potencijalni BDP in to kar za 5 do 6 odstotkov. Reforma trga dela eh, k temu prispeva okrog 3 odstotke, tako da to tudi ni zanemarljivo. Rast je res počasna. Še pomembneje je to, da se brezposobnost, ki je zelo visoka, počasi znižuje javne investicije lahko odigrajo svojo vlogo eh, in pa strukturne reforme so pomembne. To bi rada izpostavila za konec. Hvala. Najlepša hvala, gospod Fejs. Naslednja govornica, gospod Dekivinjami. Najlepša hvala. Najlepša hvala, res sem nadušena, da sem lahko tukaj z vami. Tematika je res odlično izbrana in eh, veliko bi se lahko pogovarjali o tej eh, temi. In, eh, že eh, lani se spominjam eh, obiska eh, predsednika vlade eh, pri nas ko smo se pogovarjali o podobnih temah in eh, stalno povdarjali, kako pomembne so naložbe. Eh, pri OECD je bilo res opravljeno veliko dela in to vam je priznati. Eh, naj vam pokažem to prvo sliko, kjer lahko vidite prikaz ki je odlična ilustracija sedanjega stanja in pravzaprav ni kaj veliko dodati k temu. In na podlagi tega bomo seveda morali sprožiti nove finančne načrte in prognoze za naprej. Mislim, da velikih presenečen pravzaprav ne bo. Eh, velika gospodarska rast je še daleč tako v svetovnem kot v evropskem merilu in ne, ni pričakovati naglih izboljšav tekom letošnjega leta. Levi grafikon prikazuje, da se zadeve komaj vračajo na raven izpred krize in naložbe, so še vedno približno 10 odstotkov pod običajno ravnjo. In to velja kar za vse države članice, tako da bo treba storiti še veliko. Na naslednjem prikazu vidite, kako razmišljajo poslovneži. Eh, podjetja so zelo Eh, nenaklonjena novim naložbam, nekatera pa celo niso sposobna novih naložb. Eh, ti rezultati izhajajo iz naših raziskav za leto 2015, ko smo tudi v vprašalnikih spraševali po razlogih za to. In eh, večina je govorila o zmanjševanju globalne in domače porabe in popraševanja, drugi so omenjali, regulatorne ovire, ki onemogočajo dobičkonosne naložbe, eh, še vedno obstajajo določene akutne težave, ki jih poznamo že dolgo. V nekaj državah eh, evrskega območja so v državah eh, žrtve tipičnih udarcev zadnje krize, velike zadolženosti, slabih posojil in dolgov, in veliko je tudi ovir eh, zaradi kratkoročnih proračunskih ukrepov in kratkoročnih politik. Kaj bi torej lahko upoštevali kot eh, priporočilo strani OECD? In eh, pri tem se treba zavedati še zlasti, kadar razmišljamo o kratkoročnih perspektivah, kaj bi se lahko storilo na fiskalni strani, da bi pospešili popraševanje in okrepili gospodarstvo. No, po naših ocenah eh, vidite, da če bi vse države OECD eh, ukrepale tako, da bi zvišale naložbe vsaj za nič 5 odstotka BDP-a, je tu prikaz, kakšen bi bil učinek na rast BDP-ja in stanje javnega dolga. Tukaj torej vidite, da je s takim skupnim delovanjem možno povečati rast BDP-ja in zmanjšati zadolženost. Tako da bi taka prizadevanja res imela pozitivne učinke. Eh, prav tako se vidi, da bi to pomagalo tudi državam članicam Evropske unije, tako znotraj kot zunaj evrskega območja. Lahko pa bi k temu še pripomogli z dodatnimi okrepi znotraj evrskega območja. Seveda pa je to odvisno od tega, ali bomo imeli res kakovoste projekte. Tu je še nekaj ključnih priporočil v zvezi s tem, da so strukturne reforme res nujno potrebne. Na tem prikazu lahko vidite, da se reforme le počasi izvajajo, potrebujemo pa dobro ciljno usmerjene strukturne reforme, ki se bodo usmerile predvsem v dolgoročne perspektive izboljšanja zaposlovanja, ustvarjanja novih delovnih mest in eh, ustvarjanja plodnega okolja za razvoj podjetij in poslovanja, eh, tako v domačih okvirih kot pri čezmejnem delovanju. To je pomembno tudi za trg dela in trg proizvodov, ki morata biti oba učinkovitejša, zato pa so potrebne Eh, inovacije, pri čemer igrata usposabljanje in izobraževanje prav tako pomembno vlogo. Glede okolja, ki je potrebno za eh, nadaljne krepitve naložb, je OECD ukrepila politične okvire za investicije eh, s prikazom sistematične pričakovane rasti in sistem bo delujoč le, če bo jasnejši, bolj predvidljiva eh, regulativa je potrebna za to in investicijam prejaznejše okolje lahko ustvarimo tudi z večjo jasnostjo in preglednostjo. Eh, s tem bomo tudi državam omogočili, da se bodo jasnejše in odločnejše usmerile v promocijo investicij in uh, pogumneje uporabljale razpoložljive instrumente za to. Glede regulative in omejitvene zakonodaje, lahko rečemo, da bi spopadanje zelo pripomoglo, zelo pripomoglo k večanju investicij. To pa vključuje tudi sektore, kot so promet in telekomunikacije. Tudi čezmejne investicije so zelo pomembne. Eh, res pa je, da imajo podjetja še vedno težave s čezmejnimi investicijami ravno zaradi regulativnih ovir. Vsaka država bi morala zato sama pri sebi doma pregledati, katera zakonodaja ovira investicije in še zlasti čezmejne investicije. Ta prikaz jasno ilustrira, da je heterogenost tudi eh, določena ovira za eh, poslovanje podjetij čez mejo, zato bi bila harmonizacija zakonodaj na tem področju zelo korisna. 20 odstotkov zmanjšanje regulatorne heterogenosti bi močno eh, zvišalo eh, naložbe na ozemlju Evropske unije, zdaj mislimo seveda čezmejne naložbe, zato pa potrebujemo strukturne reforme, ki bi še nadalje povečale ta pozitivni učinek. In tu vidimo še nekaj priporočil OECD. Tu vidite še tako imenovani EDRC, pregled stanja ekonomij držav članic. Naslednjega pričakujemo v maju ali juniju. Ampak če govorimo o investicijskem načrtu za Evropo, mislim, da potrebujemo več poguma, da se lotimo teh zadev in tu je dokaz, da bi bilo to koristno za vse skupaj na območju Evropske unije. prav tako je predpogoj tudi pripravljenost na sprejemanje večjih eh, tveganj, večja prilagodljivost, če naj dosežemo eh, pričakovane in načrtovane rezultate. ne le regulativa znotraj Evropske unije, eh, ne le regulativa je omejujoča, treba je pogledati tudi druga področja in kot vidimo ima tudi OECD veliko vlogo pri oblikovanju agende investicij v okviru G20 in OECD prav tako spodbuja specifične strategije za posamezna območja in države, ter spodbuja tudi institucionalne investitorje, da pospešijo investicije v konkretne projekte za krepitev gospodarske rasti. Pomembne so tudi investicije v infrastrukturo. To je torej bistvo mojega sporočila, tu vidite povzetek. Rast je bila doslej prepočasna, ovirala jo je eh, tako zakonodaja kot eh, šipka pripravljenost eh, investitorjev na nove investicije. Nove investicije pa potrebujemo za izhod iz krize in pospešitev dolgoročnih izgledov gospodarske rasti. Evropska unija se sooča tudi s politično negotovostjo in to je še zlasti pomembno eh, za nadaljni razvoj, ne samo na področju težav Evropske unije, temveč tudi globalno. Hvala, gospod predsedujoči. Thank you. Thank you very much. We have had, now had uh, uh, two uh, views. Two Najlepša hvala, videli ste dve predstavitvi. S tem odpiram razpravo eh, in pričakujem eh, živahno sodelovanje vseh delegatov. Videli ste, kakšno je dejansko stanje. V obi predstavitvi ste ugotavljali prepočasno eh, rast. Eh, videli smo tudi priporočila v obeh predstavitvah. Investicijski načrt za Evropo je bil omenjen prav tako strukturne reforme. In omenili smo tudi potrebo po krepitvi enotnega trga z harmonizacijo eh, zadevne zakonodaje. Eh, nisem namenoma navedel teh priporočil v vrstnem redu, kot smo jih slišali, ravno zaradi tega, da spodbudim razpravo. Eh, upam, da boste sedaj živahno razpravljali na to temo, ali je kdo že pripravljen začeti. Če vidite tam gumbe, če pritisnete gumb, boste lahko govorili po mikrofonu. Da, hvala lepa, hvala za te odlične uh, predstavitve. Obe sta bili zelo dobro skovani. Pomemben element uh, je seveda ozredotočanje na investicije, predvsem zasebne naložbe. Uh, Vedno pa se vsi pri tem sprašujejo, kakšni so stroški naložb. E, to, kar prizadeva številne regije v Evropi, je, da so stroški financiranja previsoki glede na znesek investiranega kapitala. Zato se zasebni kapital tako težko odloča za investicije. V številnih primerjih so stroški financiranja komaj da kaj nižji od pričakovanega dobička oziroma donosnosti in zato je treba razmisliti, kako bi z regulativo lahko spodbudili investicije. Prav tako ugotavljamo, da e, sama eh, stroškovna e, komponenta po vsej Evropi ni homogena. Zakaj? Zaradi tega, ker prihaja do neke vrste eh, kontaminacije dejanskih stroškov financiranja, tudi zaradi bančnih tvegan in drugih elementov, ki vplivajo na to. Zato se moramo vprašati, kako ne omogočimo podjetjem, da si bodo zmanjšala stroške financiranja in se tako pogumila za konkretne naložbe. Hvala lepa, bi se kdo rad odzval na to vprašanje. Številka 62, če lahko govorim po številkah. Se bi kaj povedati, kaj v zvezi s tem ali kaj drugega? Bi se kdo rad eh, odzval na to vprašanje o stroških eh, financiranja? še kdo? Ne. Potem pa prosim, številka 62, vi imate besedo. Eh, kjeri prodre, hvala poli, kjeri si, kjeri si na Adolfi. Najlepša hvala. Eh, zdaj bi se najprej zahvalil obema govornicama, ki sta nam predstavili zelo zanimive in koristne elemente v luči te svetovne gospodarske in finančne krize. So se tudi evropske države članice morale soočiti s težavami, ki so neposredno vplivali na znižanje investicij. In če pogledamo, kakšno je stanje zadev. Konkretni podatki kažejo, da so tudi razlike med posameznimi državami članicami velike. Nekatere so že zakorakale v gospodarsko rast, druge so še zelo pri robu, posod pa čutimo pomankanje kapitala in ne moremo govoriti o realnih stabilnih pogojih za gospodarsko rast. V včerajšnji predstavitvi je tudi gospod Juncker spregovoril o bistvenih oseh ali recimo stebrih ki naj bi podprli iskanje rešitev grškega problema, to so reforme, pa tudi investicije. In gospod Šulc, predsednik Evropskega parlamenta, je govoril o dramatični krizi v Grčiji, tudi zaradi prisotnosti velikega števila beguncev. Vemo, da je komisija sprejela veliko število ukrepov, kjer bi pospešili investicije iz proračunskih sredstev Evropske unije. Vse to bo treba torej vzeti v poštev in prispevati k našim nadaljnim pobudam za reševanje problematike. Tudi sklad za investicije v skladu z Junkerjevim načrtom ponuja svoje rešitve in pri tem poudarja potrebo po novih naložbah v izobraževanje, raziskave in razvoj, pa tudi v ustrezne infrastrukture. Pristop k reševanju problematike pomankanja investicij v Evropi je kompleksen in lahko pravzaprav govorimo o obdobju zanemarljivih investicij. Mislim, da je treba bolj poudariti prednosti, ki nam jih ponuja enotni trg, zmanjšati je treba birokracijo, odločni pa moramo biti v tem, da si prizadevamo za preglednost in eh, poskušati vse, da privabimo čim več zasebnega kapitala in investicij. Z odločnimi investicijami bi lahko bili uspešni tudi v mednarodnem merilu in s tem prispevali tudi razvoju trgovine in investicij v globalnem merilu. Če pa želijo pomagati tudi državam, ki imajo težave z investicijskimi stroški, potem moramo ustvariti stabilno okolje za poslovanje v vseh državah članicah in to je seveda veliki ziv v luči krize, ki je še nikoli nismo poznali. Eh, hvala lepa. slišali smo torej od vas, da je FC, to torej je investicijski sklad, res bistveni element razvoja. Bili ste zelo pozitivni v svojem izvajanju, rad bi slišal še koga v zvezi s tem. <laughs> Povejte, odkot prihajate. Prihajam iz nemškega Bundestaga. Hvala, strinjam se z grškim kolego pri eni stvari. Potrebujemo več zasebnih naložb. Junckerjev načrt in vsi ukrepe Evropske unije so nujnega pomena, ampak ne nadomeščajo zasebnih naložb. Zasebne naložbe bomo dobili le, če bomo zagotovili zaupanje. Zaupanje izhaja iz stabilnosti. Vem, da je moja vlada, na primer, dobra, da je uprava dobra. Vem, da imam delavce, ki ne bodo stavkali vsake tri tedne. Če zaupam svojemu sistemu, Če so vsi ti pogoji izpolnjeni, potem pridajo tudi zasebne naložbe. Zaupanje moramo ustvariti v Evropi, to bomo pa storili tako, da rešimo krize. Ena kriza je kriza z migranti. Grčija je prizadeta zaradi nje, tako kot Nemčija in Švedska. In če želimo imeti naložbe, zasebne naložbe, ker želimo ustvariti zaupanje, in s tem zasebne naložbe, potem je nujno, da moramo te krize reševati skupaj. Niti v Grčiji, niti na Balkanu, niti v drugih državah ne bo zasebnih naložb, če ne bomo rešili krize z migranti. Rešiti moramo ta problem, zato mislim, da bi morali ta postopek reform izvajati naprej, biti moramo zanesljivi, zato da bomo izkoristili vrh v Bruslju, zato da bomo lahko skupaj rešili probleme. Hvala. Hvala. Vaš odziv je, da ne gre samo za AFC, ampak tudi za zaupanje. Na vse to so mi povedali angliži v slušalke. Torej, zaupanje. Zaupanje, da lahko skupaj rešimo ta problem. Se želi kdo na to odzvati? Investicijski načrt eh, in tako naprej. Številka 9, izvolite. Thank you. This is uh, Tuur Elsinga from the Senate from the Netherlands. Z Nizozemske prihajam. Govorimo o zasebnih naložbah. S tem se odzivam na besede nemškega kolege. Seveda zato pa potrebujemo zaupanje. Velike družbe imajo veliko denarja za ulaganja, vsaj v splošnem ampak te družbe morajo zaupati ali verjeti, da bodo lahko prodale izdelke, ki jih proizvajajo. Vprašanje, po mojem mnenju, je, kako bi lahko vlagali in kakšne naložbe potrebujemo, zato da bomo imeli vključujočo rast, ki bo zagotovila tudi povpraševanje v prihodnosti, torej, zato da bodo vlagatelji našli potrošnike za svoje izdelke. Another reaction, uh... Številka 31. Izvolite, ime in primek, prosim. From Estonia. Priham iz Estonije. My colleagues are about uh, private investments. Strinjam se z zasebnimi naložbami, to je tisto, kar ustvarja rast. Poslovneži govorijo prav o tem, o pomankanju zaupanja in o občutku negotovosti. To je povezano z poslovnim okoljem in z gospodarskim okoljem v splošnem, ampak v zadnjih letih smo videli, da jih bolj skrbi tudi politična situacija. Govorim o krizi z migranti, pa tudi o Rusiji. Mislim, da moramo najprej obravnavati vsa ta vprašanja, torej zmanjšati moramo tvegane na tem področju. Uh, or, or private money. No, velika podjetja že dobijo posojila, mala podjetja pa ne. V Estoniji so majhna podjetja res majhna v evropskem smislu. 20 zaposlenih je že kar solidno podjetje. Za njih je težko dobiti financiranje, čeprav so obrestne mere nizke. Banke so mednarodne, in banke so še vedno zaskrbljene zaradi številnih elementov, ki niso povezani s Estonijo, ampak z Evropo nasploh. Zato moramo tudi ta tveganja obravnavati. Predstavitve, ki smo jih slišali, so dobre. Kot ekonomistka bi z vami želela govoriti o vseh točkah, ki ste jih izpostavili, ampak eh, časa za to žal ni. Mislim pa, da moramo vsa ta vprašanja vseeno obravnavati, torej kako bi zmanjšali tveganje. Hvala. Thank you, so. Hvala lepa. Torej, zaupanje in reševanje vprašanj na evropski ravni, torej strateških in tudi geopolitičnih. Omenili ste financiranje. Tudi gospa Van Hest je to omenila in eh, financiranje MSP-jev se želi kdo odzvati na to? Statement about us, a recommendation or... Yes, sir. Izvolite. Yeah, Mr. Chairman, my name is Roman Gerchev, I am from... Prihajam iz Bolgarije. Dvoje. Zasebne naložbe in javne naložbe so vsi med seboj različne če si ogledamo možnost za javno-zasebno partnerstvo, potem je zgodba spet drugačna. Kaj to pomeni? Če računamo javne naložbe, je treba enoto preračunati vsaj tri ali štiri krat, če to privlači zasebne naložbe, naprimer infrastrukturni projekti ali visoke naložbe ki jih stimulirajo načrti, kot je Junkerjev načrt, bodo pozitivno vplivali na rast v Evropi. Mislim pa, da moramo posebno pozornost nameniti javnim bankam. Kolegice in kolegi govorijo o tem, kako težko je priti do kreditov. Zato mislim, da bi komisija in nacionalni parlamenti morali pozornost nameniti bankam, ki posojajo, zato da bi lahko posojali več, ima se pojem. So special attention for these, what the type of banks, I did not catch the word, but it's especially for smaller. Dobro, omenjali, omenjali ste neke banke. To so banke, ki so javne in jih financira zasebni trg. Kredite pa ponujajo po posebnih pogojih za MSP. -je. Ok, thank you. Good suggestion. I'm here in the front. I saw. Dobro, še kdo? 36, izvolite. Yes. Uh, thank you, president. Hvala. Francesco Carriello iz Italije. Bom v italijanščini. Penso che le aziende. Hvala lepa. italijanska podjetja potrebujejo manj birokracije. Potrebujemo obrestne mere, ki so v skladu z inflacijo. Potrebujemo pa tudi več gotovosti. To si želijo zasebni vlagatelji. Junkerjev načrt, največji naložbeni načrt v EU, ne omogoča vsega tega. Junkerjev načrt naj bi privlačil zasebne naložbe, vendar, po našem mnenju, ne bi smeli dopustiti oblikovanje dominantnih pozicij na trgu. To spodkopava konkurenco. Če bodo zasebne naložbe zagotovljene in če bodo podjetja spodbojena k vlaganju, bomo ustvarili državno pomoč, glede na nekatere akterje na zasebnem sektorju, ne pa da bi spodbujali konkurenco. Po drugi strani pa bodo druga podjetja dobila občutek, da ne morejo tako dobro vlagati v specifične instrumente. Junkerjev načrt bi moral vlagati v to, da bi zmanjševali birokracijo, v državah članicah in da bi spodbujali konkurenco. Vi ste torej manj zagreti za Junkerjev načrt kot drugi, če vas dobro razumem. 383, izvolite. Zgleda, da sem to jaz. Uroš Prikl, prihajam iz eh, slovenskega parlamenta. Eh, jaz sem seveda zelo zadovoljen, ker se tukaj ne sprašujemo, Eh, investicije da ali investicije ne, ker je odgovor na dlan, investicije seveda da. Eh, jaz prav tako pozdravljam vse investicije na področju infrastrukture, tako v same objekte, eh, zgradbe, hiše, stanovanja, še posebej pa cestno infrastrukturo, železniško infrastrukturo, ker to ne nazadnje omogoča večjo mobilnost, večjo pretočnost, v končni fazi tudi delovne sile. Še posebej pa pozdravljam idejo, Eh, ki govori o investicijah v izobraževanje, ker so pač to tiste investicije, ki so nepovratne in prinašajo še dodatno vrednost, predvsem seveda na področju eh, trga dela. Je pa seveda potrebno si na nekaj vprašanj v zvezi z investicijami, ne glede na to, o katerih govorimo, si seveda eh, sami predhodno odgovoriti. Prvič, zakaj investicije? Investicije seveda zato, da se ta zadolženost, o kateri toliko radi govorimo, zmanjša, Drugič, eh, to je predpogoj osnova za eh, večjo in hitrejšo gospodarsko rast in pa seveda, kar je zame, eh, ki, ki se pač ukvarjam nekako bolj podrobno z področjem zaposlovanja, socialne politike in tako dalje, je posebej pomembno, da vendarle to zaposlovanje začne počasi se uspenjati in se stopnja brezposelnosti začne v vseh državah zniževati. Nadalje, kdo naj investira? seveda sem zagovornik tega, da investirajo tako eh, javni sektor kot, eh, kot zasebniki, seveda v enem pravem sorazmerju in tu je mogoče, čeprav sem v nekaterih trenutkih in točkah zadržan do tako imenovanega javno-zasebnega partnerstva, vendar le priložnost in možnost da, za izoblikovanje le tega na večjih področjih. Ehm, kdaj, to ni vprašanje, investicije vedno, eh, vedno in posod, predvsem pa, in s tem bom tudi zaključil, Eh, kako se lotevati investicij. Jaz mislim, da se, tukaj potreb, da se je tukaj potrebno odgovoriti in predhodno razčistiti na dve vprašanji. Prvič, biti je potrebno realen pri pričakovanju donosnosti investicij. Ne more se investicija povrniti jutri po jutrišnjem, ampak je pri nekaterih investicijah potreben daljši časovni rok, da se le te povrnejo. In drugič, kar je zelo pomembno, Eh, tisti, ki omogočajo oziroma so omogočajo investicije, to je država in pa bančni sektor, ki je med drugim tudi recesijo v letu 2008 zakuhal, eh, je pač potrebno, eh, da tukaj proaktivno vstopajo v, v, v smislu spodbujanja tistih, ki se želijo investicije, to pa tako, da seveda dajo ugodne pogoje, nizko obrestno mero, kar pa, se, kar pa zadeva države, pa tudi to, da nekatere davščine in nekatere prispevke eh, kratko in pa srednjeročno tudi eh, tistim, ki se odločajo za investicije, tudi odpiše, ob seveda tem, da, eh, da odpravi vse, vse eh, administrativne ovire, ki potencijalne investitorje še posebej dušijo. Najlepša hvala. Thank you. And then that last one for Hvala lepa. Zdaj pa vi v ospredju Vi, 283. No, zdaj ste pa res vi na vrsti. Potem pa bodo dobili besedo naši govorniki. Prihajam iz Latvije, iz nacionalnega parlamenta, iz uh, Sejma torej. Kolikor vem, govorimo o bankah, ki naj bi jih oblikovali v imenu države. Zakaj ne uporabljamo več banke v državni lasti za razvoj? Evropska zakonodaja tega ne prepoveduje. Zato bi javna sredstva vlagali v kapital banke. Tako bi lahko sodelovali z zasebnim sektorjem in zagotovili bi lahko desetkrat večje naložbe. Denar bi bil namenjen izvajanju posebnih programov, naprimer oblikovali bi lahko posebna sredstva. S tem ne bi ustvarjali inflacije. Posojila bi bila odobrena v okviru razvojnih programov, ne v okviru porabe. Zato ta denar ne bi prispeval k povečanju, naprimer, uvoza. To je zelo pomembno za državo, kot sem jaz, oziroma iz katere sem jaz. In seveda še, tako bi ohranili tudi konkurenčnost države. Razmere v moji državi, Latviji, so podobne, kot so bile razmere v Nemčiji po drugi svetovni vojni. Nemški podjetniki niso imeli denarja, niso imeli varstva in niso imeli moških, ki bi bili sposobni dela. Nemci so takrat situacijo rešili tako, da so oblikovali banke, ki so spadale pod državo in lokalne oblasti. Mislim, da bi razvojna banka v državni lasti lahko predstavljala rešitev za to, da bi začeli vlagati v gospodarstvo. Hvala. You, Hvala lepa. Zdaj pa naši govorniki. Veliko smo slišali o naložbah, o zaupanju, o EFSI. Veliko smo slišali tudi o naložbenih bankah v državni lasti, o financiranju MSP-jev. Gospa Kifinja, mi izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Hvala za dobre komentarje. Bila je zelo živahna razprava in mislim, da ste omenili zelo dobra vprašanja. Želim govoriti o tem zaupanju. In to je razlog, zakaj ni naložb. Namreč zaupanja ni. In eh, temu smo bili priča tudi v rezultatih naše raziskave. Zato podjetja ne vlagajo zaradi negotovosti na področju politike in regulative. V evromočju potrebujemo prav to. Boriti se moramo z izzivi, pred katerimi smo, naprimer kriza z migranti. Lepo prosim, ne dopustite, da pade šengensko območje, tega res ne potrebujemo. Vendar, če si pogledamo določene številke zadnjih let, lahko vidimo, da gre tukaj za nekaj, kar je težko mogoče razložiti. Številke so takšne, kot so. In razlogov za to je več. Eden od razlogov je naslednji. Ko so obrestne mere tako nizke, kot so sedaj, zaradi paca vrednosti evra in zaradi nizkih cen nafte, se zgodi naslednje. Lani bi morala biti rast v euroomočju en odstotek više, vendar do tega ni prišlo. In tudi, če si pogledamo nazaj, pred 50 leti oziroma v preteklih 50 letih je bila rast samo pet let manjša ali enaka poprečni rasti BDP. In uh, v zadnjih letih je bila dvakrat tolikšna. Lani je bilo eno od teh let, ni pa bilo recesije, kakor je veljalo v štirih drugih letih, ko je rast trgovine zaostajala za rastjo BDP-ja. Strinjam se z številnimi, ki pravijo, da so zasebne naložbe tisto, kar bi morali spodbuditi. Tako bi se lahko rešili veliko negotovosti. To ima zelo pomembno vlogo, kajti lani so celo v ZDA ameriška podjetja bila sposobna uložiti dvakrat več od denarja, ki so ga dejansko imeli na računih. Dvakrat več torej. Vidi se torej, kakšna posledica lahko nastane zaradi pomankanja zaupanja. Evroobmočje. Govorila sem o poglobitvi skupnega trga in oddelovanju skupnega trga. Pri enem elementu skupnega trga na področju storitev smo videli naslednje. Bolj ambiciozno izvajanje direktive storitev. Že samo to bi lahko vodilo do nič celih šest do dva odstotka rasti BDP več. To je samo en del gospodarstva boljše delovanje skupnega trga in poglobitev skupnega trga, to je tisto, kar potrebujemo. Govorili ste o energetski uniji, o kapitalski uniji in o digitalnem skupnem trgu. Hvala. Okay, to... Hvala lepa. Poglobitev skupnega trga. Gospod Van Hest, povejte nam kaj več o tem. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala za vaše odzive in za vaše vprašanja. Strinjam se z OECD zaupanje je tisto, kar potrebujemo in eh, povedati sem želela še nekaj. Posod po Evropski uniji prihaja do razlik. Določene države si prizadevajo za to, da bi bilo zaupanja več, delajo bolje kot druge države članice. Rezultat je pač odvisen od uloženega dela. Mislim, da univerzalne rešitve ni storiti, je treba veliko na več področjih in potem se stvari sestavijo tako, kot je treba. Zasebne naložbe. Seveda, zasebni sektor mora videti priložnosti za to, da prodaja svoje izdelke in storitve v tujini ali doma in uh, imeti morajo občutek, da zadeve tečejo gladko. Seveda, odpravljanje birokracije je mo mogoč korak naprej. Zdaj pa kredit, Do kredita je težko priti in če si pogledamo primerjavo med EU in ZDA v zvezi z reševanjem bančne krize, lahko vidimo, da so bili pristopi različni. V ZDA so relativno hitro počistili zadeve, pri nas pa zadeve traja nekoliko dlje. Še vedno obstaja potreba po dokončni ureditvi določenih bank. Pozivam vas, da se ne obotavljate, ampak da ukrepate hitro. Prej kot bodo banke na nogah, prej bodo lahko zagotavljale posojila in mislim, da se tega veselimo vsi. Posojila MSP-jem, to je problem, ki obstaja tudi na nizozemskem, s tem se ni preprosto boriti, namreč MSP-ji so bolj tvegani, vedno jih je dražje financirati, sami po sebi so tudi točni, da so krediti nižji, kar pomeni, da so dražji. In to samo po sebi ne pomeni, da bi morale državne banke zagotavljati kredit. Ne. Po posameznih primerjih je treba postopati in biti učinkovit. Tveganje je treba oceniti, kapital je treba vlagati v tiste, projekte, ki lahko prinesajo največ. Seveda, državno podjetje je mogoče organizirati na različne načine, vendar izogniti bi se želeli temu, da bi kredit šel tja, kamor si pač politiki želijo. Tukaj ne želim nikogar žaliti, ampak delati je treba v korist gospodarstva, ne politikov. To je težko vprašanje in tega zaenkrat še ni rešil nihče. To je vsaj moje mnenje. Hvala. Um. Hvala lepa. In še končni komentar o podjetjih v državni, državni lasti. To je v skladu z izjavami iz ospredja tukaj, da državni kapital spodkopava zasebni kapital. Še kaj v zvezi s tem? Tukaj spredaj. Ime in parlament, prosim. Prihajam iz nizozemskega senata. Več kot poslušam govornico OECD-a in našo drugo govornico, se mi zdi, da sta že od začetka skupni trg in integracija bistvo Evropske unije. Ko preučimo podjetja, lahko vidimo, da podjetja iščejo čim večje trge. Določene regije v EU same po sebi nikoli ne bodo privabile naložb naložbe bodo seveda v večjih področjih v Evropski uniji in to se bo zgodilo, če bo trg bolj harmoniziran. Potem se lahko zadeve razširijo in več ljudi lahko ima od tega korist. Tako bi tudi bilo prav. Harmonizacija je tisto, kar potrebujemo. Vedno, ko slišim kaj o Junkerjevem načrtu, mislim, da bi potrebovali neke vrste Junkerjev načrt plus zato da bi poskrbeli, da bomo imeli dejansko skupni trg. Od leta 2005 se ta proces upočasnjuje. Niče ne govori drugače o tem in vesel sem, da se je zdaj na to opozorilo. To je tisto, kar potrebujemo. Hvala. Kaj lahko storimo v zvezi s tem torej? Gospa Kivinjemi je jasno povedala poslancem in evropskim poslancem, da se hitrost izvajanja reform in harmonizacije upočasnjuje. Zato je treba pospešiti prizadevanja na obeh področjih. Še nekaj. Infrastruktura Evropske komisije in Evropske birokracije je pogosto predmet kritike, ampak nečesa so sposobni. Harmonizirali so direktivo o storitvah in tudi druga področja. Predpogoji torej obstajajo. Imamo vse, kar potrebujemo, razen morda politične volje. Hvala še kakšen pogled v zvezi z pospešitvijo harmonizacije in poglobitvijo skupnega trga. Še ima kdo kakšno mnenje v zvezi s tem? Any other suggestions for the... Oh, yeah, number... 149, gospod, izvolite. Pledne, besta eh, Česka republika, senat. Hvala lepa, prihajam iz Češke. Omeniti želim FC. to je posebna vrsta naložbene strategije. Nas, naš senat meni, da je to pozitivno orodje za to, da bi multiplicirali zasebne naložbe. Zato, da bi z zasebnimi naložbami dopolnili javne naložbe. Mi imamo industrijske cone in to je še en stimulant za tuje naložbe. Ampak to žal ne bo dovolj to ne bo zadostovalo v EU28, če torej pomagamo drug drugemu na področju industrijskih con. Pri nas imamo Korejce, Kitajs, Kitajce, proizvajamo avtomobile Toyota, Citroen, Peugeot in tako naprej. V zvezi z EFSI mm, želim povedati, da bi posebej pozdravili naslednje, če smo že pri seznamih želja. Želim si, da bi imeli merilo preglednosti za projekte, ki jih je mogoče financirati z EFSI, tako na nacionalni ravni kot na ravni EU. Mislim, da bi preglednost morala biti tudi tisto merilo, ki se najbolj upošteva pri izbiri projektov. Upoštevati je treba tudi, ali je to povezano z drugimi tematskimi programi, naprimer obzorjem 2020 in drugimi. Mi smo majhna država. Ampak to se nam zdi smiselno. Pripravili smo tudi pismo za Evropsko komisijo in podpiramo okvir EFSI za 2018. Upamo, da bo to imelo otipljiv vpliv na rast in evropsko gospodarstvo. Hvala. You've come back to EFSI, which you are uh, a clear supporter of. Podpirate EFSI? EFSI? Tudi vi EFSI? Izvolite. Take your name in parliament again. Uh, arvoisa herra puhemies, uh, Olavi Alanissilä. Hvala lepa. Prihajam iz finskega parlamenta. Hvala lepa odlične predstavitve smo slišali strani govornikov. Naložbe imajo ključno vlogo. To bo pomagalo pri rasti in pri okrevanju. Poskrbeti moramo, da bomo dobili tudi zaupanje v gospodarstvo, zato da bodo naložbe stekle. Kaj pa bio gospodarstvo in eh, naložbe v čisto energijo? Za nas so to pomembne naložbene priložnosti. V zvezi s tem smo že začeli izvajati dejavnosti. Kaj menite vi, ali bi morala Evropska unija zlasti vlagati v ta področja, glede na to, da se spopadamo z podnebnimi spremembami? Hvala. Okay, let's, uh... Dobro. To vprašanje je bilo zastavljeno, ali naj investicijski projekti bodo. Eh, specifično usmerjeni v čisto tehnologijo. Bodo gostje na to odgovorili kasneje, zdaj pa nekdo zadaj 347. Izvolite. Sem Atila Cirki in predstavljam mađarski parlament. Pozdravljeni vsi skupaj. Rad bi govoril o pravem sorazmerju med posojili in uh, sredstvi. Mislim, da bi morali imeti tukaj pravo ravnotežje. Torej med subvencijami in pa posojili. Tako bi manj razvite države eh, hitreje napredovale in bi tudi ujele bolj razvite države. Na mačarskem pozdravljamo načrt, ki je bil uveden eh, decembra 2014. Pozdravljamo tudi investicijske cilje, cilje novega naložbenega programa EFSI. Mislim, da bi tudi subvencije morali ohraniti skupaj s posojili med različnimi državami članicami obstajajo različne stopne razvoja in zato, da zagotovimo kohezijo, morajo obstajati tudi subvencije. Mačarska pozdravlja sklad za strateške naložbe in to pozdravljamo kot dodaten finančni naložbeni instrument. Mnogi so rekli, da bi pa uh, postopek za zaprosilo za sredstva iz tega sklada moral biti enostavnejši. No, se bodo naši gosti potem odzvali na to. Zdaj pa transparentnost EFSI-ja in pa kriteriji, ki eh, se bodo izvajali. Potem je bilo eno vprašanje, ali naj EFSI vlaga predvsem v čisto tehnologijo. Hvala ko gre za možnost eh, biogospodarstva, krožnega gospodarstva in čiste tehnologije. Vidim, da je tukaj veliko potencijala, še posebej, ko si ogledamo sporazum, ki je bil sprejet v Parizu pred nekaj meseci in konferenca COP21. Veliki izzivi še obstajajo za Evropsko unijo na tem področju. Dogovorili smo se o ambicioznih ciljih In dolga pot je še pred nami. To se ne bo zgodilo tukaj, samo v Evropski uniji. Tudi druge države morajo doseči te cilje. Na svetovni ravni torej obstaja še veliko potencijala. In mislim, da je komisija bila zelo aktivna, ko gre za krožno gospodarstvo in pa za biogospodarstvo. Komisija želi tudi spodbujati države članice naj več naredijo za okolje, tako da bosta krožno in bio gospodarstvo lahko zacvetela v vseh državah. To je torej ena od poti, ki jih moramo, moramo zasledovati. Kar se tiče EFSI-ja, pa ne želim komentirati podrobnosti oziroma izjave, da je to predvsem v rokah Evropske unije. Želim pa izpostaviti naslednje dejstvo. EFSI mora ustvarjati dodano vrednost, mora spodbujati investicije, ki bodo morda bolj tvegane, torej bolj tvegane od tistih, ki jih je predtem inve, eh, financirala Evropska investicijska banka. Tako bi res lahko dosegli nekaj več za Evropsko unijo. Pomembno je tudi, da pritegnemo zasebni sektor in pa sredstva iz zasebnega sektorja. To so tisti kriteriji, ki bi morali biti izpolnjeni. In gospod predsedujoči, če smem, bi omenila še naslednje. Eh, številni ste omenjali vključujočo rast, OECD se je s tem veliko ukvarjal. Mi na to gledamo takole ko pravimo, da imamo liberaliziran trg eh, dobrin in eh, tudi trg delovne sile, pa eh, moramo vedeti tudi, da potrebujemo ustrezne politike, tudi socialne politike. Treba je poskrbeti za tiste ljudi, ki so tudi zaradi liberalizacije trga izgubili delovno mesto. Določene banke bodo propadle, ampak ti ljudje bi potem morali dobiti določene podporne ukrepe, tako da si bodo zagotovili delovno mesto, ki je druge na trgu dela. Pomembno je izboljšati njihovo izobrazbeno raven in pa veščine z novim sistemom, ki bo bolj inovativen. In to je tudi treba upoštevati, da bomo dosegli bolj vključujočo rast. Hvala. Mislim, Hvala, gospa Van Heist. Hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se s kolegico iz OECD. Rada bi pa dodala še dve točki. Kako doseči spremembo za trajnostno gospodarstvo? Mislim, da si ne smemo ogledovati oziroma razmišljati samo o investicijah, ampak celotno okoljsko politiko vključiti v to. E, trenutni sistem trgovanja z emisijami ne deluje dobro. In zato je treba proučiti tako naložbe kot eh, možne reforme, da bo ta sistem eh, začel bolje delovati. Eh, na nizozemskem, če naredimo stroškovno analizo določenih naložb, vidimo, da naložbe niso vse pozitivne. Zato, ker schema ETS potem prispeva svoje in naložbe niso več tako uh, pozitivne potem eh, vključujoča rast, eh, širijo se neenakosti, mogoče na nizozemskem ne tako kot drugot. Do teh neenakosti pa prihaja zato, ker je vse več povpraševanja po visoko kvalificiranih eh, ljudeh, ponudba pa ne narašča tako hitro in zato pride do teh neenakosti pri plačah in pri dohodkih. Open. Hvala. Obe sta eh, to razpravo razširili, eh, torej ne smemo gledati samo na investicije v ožjem pomenu besede, ampak tudi na eh, prestrukturiranje, na izobraževanje. Omenjen je bil tudi sistem trgovanja z emisijami. Zdaj pa še zadnji krok, če kdo želi povedati še kaj. Poleg Epsija in naložb obstajajo še druge stvari, na katerih moramo delati. Zdaj lahko pokomentirate karkoli, kar je povezano s tem področjem. Eh, stvari, ki se kakorkoli navezujejo na investicije. Izvolite tukaj v prvi vrsti. Uh, Hvala. Imam vprašanje v zvezi z javnimi naložbami za gospod Kivinjemi. Vi se zauzemate za več eh, javnih investicij, vaša nizozemska kolegica pa je bolj skeptična do tega. Na nizozemskem zahtevamo minimalno stopno povračila 4,5 odstotkov pri javnih naložbah in sicer zaradi eh, premije za tveganje 3 odstotkov in stališča davkoplačevalcev, številni projekti niso dobičkonosni. Moje vprašanje je, ali se strinjate s to premijo za tveganje na javne naložbe, ta pri nas znaša tri odstotke in kako je to povezano eh, z vašim mnenjem, da potrebujemo več javnih investicij za to, da ukrepimo gospodarsko rast. Hvala. Yeah, Mr. Chair, what I really took up is... No, ko gre za kratkoročne ukrepe, v številnih evropskih eh, državah mislim, da bi to lahko začeli izvajati kot nek dodaten ukrep. Na ta način bi ukrepili gospodarstvo, ne da bi povečali stopno dolga. Takšne naložbe so potrebne. Sama pa povdarjam tudi to, da naložbe ne smejo biti kakršne koli naložbe je treba proučiti, tako da res lahko prinesejo koristi za gospodarstvo in eh, da imajo tudi dolgoročne rezultate. V tem smislu bi kriteriji morali biti zelo visoki in na te investicije moramo gledati tudi kot na investicije, ki bi bile lahko izvedene po nekaj letih. Zdaj pa zaradi trenutne situacije se začnejo te naložbe prej izvajati. Kriteriji pa se ne smejo znižati kot prej in to na noben način. Istočasno pa bi morali izvajati tudi strukturne reforme. Vendar pa to ni moje glavno sporočilo. Moje glavno sporočilo je, da so strukturne reforme nujno potrebne, na evropski ravni pa je potrebna tudi poglobitev notranjega trga. Hvala other... Ima še kdo kakšno pripombo, kak komentar? Vidim nekoga, številka 41. Hvala, prihajam iz Avstrije. Nekaj želim povedati. Naložbe so potrebne, potrebna pa je rast. Pri rasti imamo seveda naložbe na področju. Uh, zasebnega sektorja in tudi javnega sektorja. Ampak zasebne naložbe ne bodo prišle, če ne bo popraševanja. Banke bi z veseljem nekatere dale posojila, ampak popraševanja ni, zato ker ni kupne moči med ljudmi. Zato moramo paziti na to, da bo kupna moč potrošnikov prav tako zagotovljena, kajti pri tej politiki je ta prav toliko potrebna kot vse ostalo, zato da zagotovimo naložbe. K temu seveda spada tudi dejstvo, da je treba več prodati potrošnikov in da je treba več izvajati. Potem bom seveda tudi več vlagal na ravni svojega posla. Kar zadeva javni sektor, čestitati želim gospodu iz Latvije. On je spregovoril o državni banki. Vprašanje pa je, kje bomo dobili denar za te naložbe, zakaj se moramo vedno refinancirati pri zasebnih bankah. To je vprašanje. Tako funkcionira naš denarni sistem ta trenutek. Razumel bi še, če bi banke posojale denar vlagateljev in delničarjev, ampak eh, zadeve tečejo drugače. Banke v 95 odstotkih denar zagotovijo iz eh, zasebnih sredstev. Ne razumem, zakaj se moramo vedno financirati pri zasebnih bankah. Tudi državna banka bi lahko ustvarila denar, če bi se država refinancirala, pač izda državne obveznice. In kaj to pomeni? <coughs> Zatem stojijo davkoplačevalci in zatem stojijo ljudje. Državna banka bi lahko tudi sama financirala enake naložbe. Zato bi lahko zahtevala tudi naložbe oziroma ustrezno obrestno mero in potem bi dividende dobili davkoplačevalci. Če država vedno znova daje obveznice, potem dejansko daje denar. To potem je vezano na rast BDP-ja, zamisel je po mojem dobro in uh, Morda bi lahko latvijski kolega razmislil o tem, da bi torej, zagotovili finance s pomočjo obveznic BDP ali državnih bank. Hvala. No, slišal sem o podpori kolego iz Latvije. Nekateri so odkimali z glavo, nekateri se torej tudi ne strinjajo s tem. Predlagam, da končamo s to razpravo. In preden besedo dam spet Tomasu Hendlu, bi rad osvetljiv teme, o katerih smo razpravljali danes do povdne. Tomas pa bo potem spregovoril o popovdanskem zasedanju. Govorili smo o konvergenčnosti gospodarstev v evropskih državah članicah. O tem vlada široko soglasje. Gospodarstva je treba povezati, to je kljub za gospodarski uspeh in tudi za EMU razpravljali smo, kakšna stopna solidarnosti bi morala biti potrebna, bi morala biti zagotovljena za to, da se to doseže. In čigava odgovornost je, da se pravila spoštujejo. Govorili smo tudi o tem, kako naj ta proces bo demokratično voden in nadzorovan. Poročilo petih predsednikov nam daje neko vodilo glede pobud, ki prihajajo, sproža pa tudi nova vprašanja in nove dileme. Kakršni koli so ekonomski in politični izzivi, eh, ki bodo pred nami v prihodnosti, se moramo z njimi soočiti, v, eh, se moramo soočiti skupaj. Danes in v prihodnih razpravah bomo še imeli priložnost, da eh, dobimo in oblikujemo nek skupen pristop. Zdi se mi, da je izmenjava mnen, kakršna je današnja, ključnega pomena za to, da dosežemo gospodarsko konvergenčnost, pa tudi politično. Preden predam besedo gospodu Hendlu, pa naj se mu najprej zahvalim gospodu Hendlu in pa Evropskemu parlamentu za to, ker so nas eh, danes gostili. Aplaus za Evropski parlament. Ja, lepe kolegice in kolegi tem je naše medparlamentarne konference za leto 2016 konec, vsaj prvega dela. Dovolite mi, da vam podam še nekaj komentarjev. Ne, mogoče je zdaj vse na kratko povzeti, vse o čemer smo govorili v preteklih dneh. Vendar, kakor veste, sem predsednik odbora za zaposlovanje v Evropskem parlamentu, zato vam želim podati še en komentar, nekaj, kar je za nas vse pomembno ena četrtina prebivalcev v EU živi na ali pod pragom revščine v EU. To je tema, s katero se moramo ukvarjati, ko govorimo o naložbeni politiki. Ne smemo biti dogmatični glede razprave javne ali zasebne naložbe. Naložbe, ki jih bomo dobili v okviru EFSI-ja, ki jih bomo podpirali na evropski in nacionalni ravni, so naložbe, na katere se moramo posvečati. To so naložbe, ki bodo zagotovile samostojno življenje. Transferji, mimo grede, prav tako obremenjujejo proračune, pravzaprav redno. Mislim, da moramo naložbe močneje obravnavati, kajti kvalifikacije zaposlenih bodo zelo pomembno vplivali na razvoj trga dela. To je zelo pomembno za Evropo v celoti, kajti ko govorimo o kompetencah informacijske tehnologije, prav tako govorimo o izobraževanju in o kvalifikacijah. Znanstveniki in menedžerji nam pravijo, da smo v četrti industrijski revoluciji in da bodo te kvalifikacije zelo potrebne. To pomeni, da si moramo skupaj prizadevati za to na evropski in na nacionalni ravni. Zato, da bomo poskrbeli za kvalifikacije, da bomo omogočili višjo stopnjo zaposlovanja na teh področjih v prihodnosti, zato da bomo ljudem zagotovili možnost preživetja. In še tretja pripomba, obe naši govornici sta omenjali birokratsko obremenitev. Prosim vas le nekaj birokratska obremenitev. Lepo prosim, da ne začnete hitro ob tem razmišljati o delovnih predpisih in o predpisih glede varnosti pri delu. Socialni predpisi in predpisi o delu so zelo potrebni, v nekaterih državah pa so pod velikim pritiskom, naprimer v Grčiji. Tam politika, vsaj v Grčiji, ni bila posebej uspešna. Na koncu vam želim na pot poslati le še sporočilo. Želimo vsi, da bi bila Evropa v prihodnosti uspešna, zdaj pa se moramo ukvarjati z političnimi in ekonomskimi vidiki. Posvečati se moramo temu, da bodo ljudje ostali z nami, zato da bodo ljudje verjeli v Evropo ne samo, da vedno manj verjamajo v Evropo, vedno manj verjamajo tudi v sposobnost politikov in tudi vedno manj v demokracijo. Zato moramo biti na to pozorni, tako na nacionalni ravni, kot tudi na ravni nacionalnih parlamentov oziroma Evropskega parlamenta. Naslednjice bomo videli v Bratislavi, kolegi iz Slovaške načrtujejo naslednjo konferenco, ta bo potekala oktobra. Vsem pa vam želim varno pot domov. Upam, da so vam naše dvodnevne razprave dale veliko za razmislek in se vidimo naslednjič. Nasvidenje.